Sorry, Sylvie Yvonne, we'll, we'll begin now. Tako, kolegi, sedaj bomo pa začeli. Trenutno je prisotnih samo peščica poslancev, ampak bomo vseeno začeli. Dnevni red se je malce spremenil, začeli bomo za deseto točko boj proti goljufiji in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi. Poročevalka je gospa Silvija von Kaufmann in predstavila bo osnutek svojega poročila. Silvija se opravičuje za, torej opravičujem se vam za zamudo, izvolite lahko predstavite svoje poročilo. Hvala lepa predsedajoči in lep pozdrav vsem kolegom in kolegicam. Živimo v času, ki se hitro spreminja še posebej zaradi digitalizacije. To seveda vpliva tudi na načine plačevanja. Uporaba negotovinskih plačilnih sredstev, kreditnih kartic, spletnih prenosov denarja in virtualnih valut je vse bolj aktualno. Istočasno to seveda privlači tudi zločince in njihova, njihove dejavnosti. Zlorabe kreditnih kartic naj bi predstavljale 1,44 eh, milijonov evrov na leto. Zaenkrat ne obstaja nobena evropska statistika, kar se tiče zlorab negotovinskih plačilnih sredstev na splošno. Zlorabe preko spleta imajo ponavadi čezmejni karakter. Namreč Zločinci in njihove žrtve se pogosto ne nahajajo v isti državi, kar še bolj otežuje preiskave. Trajanje nezakonitega dejanja je seveda tudi zelo odvisno. V direktivi želijo uskladiti minimalne predpise, kar se tiče zlorab na področju negotovinskih plačilnih sredstev. Tukaj želijo ustvariti enotne standarde v Evropski uniji. V okvirnem sklepu iz leta 2001 že obstajajo določene smernice, določena pravila, ampak ta pravila niso več eh, usklajena z novimi tehnologijami, novim razvojem od leta 2001. Komisija je v svoji oceni učinka in v svojem predlogu navedla veliko dobrih argumentov, zakaj je potrebno predelati obstoječa pravila. Predlagane spremembe Evropske komisije predlagajo tudi to, da se razširi področje uporabe. Torej, da se vključi tudi transakcije, ki vključujejo virtualne valute. Poleg tega bomo obravnavali bolj podrobno tudi zločine, ki se zgodijo preko spleta, dvignile pa se bodo predpisane minimalne kazni. Komisija je izboljšala tudi pravila glede poročanja, še posebej bi pa izpostavila tudi to, da se omogoči podpora žrtvam takšnih zlorab. Po mojem mnenju je to zelo dober in uravnotežen predlog komisije. Izboljšano čezmejno sodelovanje preiskovan preiskovalnih organov je ključnega pomena pri preiskovanju takšnih kaznjivih dejanj, ki ne poznajo fizičnih meja. To bo olajšalo prijavo kaznjivih dejanj, Poleg tega pa se bodo sedaj pripravljale tudi vse evropske statistike, ko gre za zlorabo plačilnih sredstev brez gotovine. Pozdravljam pobudo Evropske komisije, da pripravi nov zakonodajni predlog. To je namreč tudi pomemben korak k temu, da se evropska zakonodaja uskladi z lizbonskimi predpisi. Evropski parlament tukaj namreč igra pomembno vlogo. Kot poročevalka bi seveda rada malce dopolnila in okrepila predlog komisije, zato sem tudi predlagala določene spremembe. Pet izmed teh sprememb bi omenila. Najprej okrepljena podpora žrtvam. Tisti, ki so žrtve zlorab kreditne kartice, morajo ponovadi sprejeti tudi druge posledice. Namreč zločinci izkoristijo njihovo identiteto in to lahko vpliva tudi na kreditno sposobnost teh ljudi. Drugič, poenostaviti moramo prijavo takšnih zločinskih kaznjivih dejanj. Vzpostaviti moramo tudi varne sisteme za prijavo takšnih zlorab preko spleta. Tretjič, Izboljšati moramo vlogo Eurojusta in Europola. Ta dva organa morata biti vključena v preiskave, da bi omogočili večjo dodano vrednost Evropske unije. Četrtič. Preventiva in preprečevanje takšnih kaznjivih dojanj je tukaj ključno. Pri novih tehnologijah morajo uporabniki imeti na voljo določene smernice in navodila, kako preprečiti takšne zlorabe. In petič, mislim, da moramo ukrepati in to čim prej, zato mora biti eh, skrajšan čas za prenos direktive v nacionalno zakonodajo. Komisija pa bi morala že po štirih letih opraviti oceno izvajanja te direktive. Predsedujoči, za konec bi dodala še en zelo pomemben komentar. V drugem členu predloga komisije so obravnavane opredelitve gre za vse opredelitve, ki so relevantne za to direktivo. Doseči želimo, da bo ta direktiva koherentna z drugimi zakonodajnimi akti, zato smo se pogovorili z odborom EKON in eh, dogovor je, da v odboru LIBE ne omogočimo predlogov sprememb glede drugega člena. Namesto tega bi raje prevzeli opredelitve iz eh, direktive oziroma uredbe za boj proti pranju denarja. Opredelitve želimo v celoti prevzeti iz te direktive. Še nekaj glede rokov. Rok za vložitev predlogov sprememb je 11. april ob 17. uri. 25. in 26. aprila bomo komentirali te predloge sprememb in če bo vse v redu, bi potem 25. junija glasovali o tem predlogu v odboru. Toliko z moje strani. Najlepša hvala. Hvala lepa, Silvija. še nekaj k tem postopkovnim zadevam naj pojasnim. Torej, drugi člen predloga komisije je v izključni pristojnosti odbora Ekon. Glede na to, da govori o opredelitvah različnih plačilnih sredstev. To moramo upoštevati, torej predlogi sprememb, ki jih boste pripravili glede drugega člena, o tem ne bomo glasovali v odboru Libe. Omenila si tudi roke za predloge sprememb. Zanima me, ali imajo poročevalci v senci kak eh, komentar. Gospod Melo, izvolite. Ja, predsednik, kom bi videl, da no, skrijem žbazi kement, zirke pojem za. Hvala lepa. Načeloma lahko povem, da podpiramo predlog komisije. Po mojem mnenju je predlog pomemben v okviru širšega svežnja ukrepov na področju kibernetske varnosti. Zahvaljujem se tudi poročevalki za pripravljeno mnenje. Podpiramo njen predlog, predvsem glede tega, da moramo poenostaviti možnosti za preiskave za organe policije in preiskovalne organe. Poleg tega moramo v preiskave vključiti tudi Europol in Eurojust. Podpiramo tudi to, da se skrajša čas za prenos direktive v nacionalno zakonodajo. Hvala torej poročevalki, seveda pa bom pripravil predloge sprememb in upam, da bodo poročevalki ti predlogi sprememb tudi koristili pri pripravi končnega besedila. Hvala, hvala gospa Žuli. Merci, hvala lepa, predsednik. Naj se zahvalim eh, gospe Silvi Kaufman za poročilo, ki je odlična podlaga za nadaljne delo. Ta nova direktiva je zelo pomembna proti, v boju proti eh, takim goljufijam na evropski ravni. Eh, stara odločitev, okvirna odločitev ni upoštevala zelo pomembnih premikov, ko gre za virtualne, eh, virtualne plačilne sredstva in torej nastopil je čas, da to reformiramo in torej z tega zornega kota je pomembno tudi, da v večji meri vključimo v ta boj Europol, Eurojust, predvsem ob upoštevanju tudi vidika žrtev. In eh, res je nekaj hudega, če nam ukradejo identiteto, zato se treba posvetiti tudi tem vidikom. Eh, beležimo tudi pomankanje pravega pregona te vrste eh, zločinov, kaznevih dejanj. In torej potrebno je stvar poenostaviti in vzpostaviti sistem za tudi spletno obveščanje, ki naj nam omogoči, da napredujemo hitreje. In torej, določeni vidiki si res zaslužijo še nekaj podobnejših, podrobnejših pojasnevanj, naprimer bi lahko tudi priporočili vzpostavitev nekega neke torej, enote za a, finančno obveščevanje na evropski ravni in poleg tega um, beležimo tudi določene zamude pri opozarjanju na te primere, to ste izpostavili in prepričana sem, da bomo v kratkem času uh, poiskali ustrezne kompromisne rešitve, zato da bomo lahko napredovali po tej poti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Koral. <clears throat> Grazie, Presidente. Hvala lepa, predsednik. Naj se zahvalim poročevalki za upravljeno delo, naj se zahvalim tudi komisiji za sam predlog soglašamo s temi temami, kot tudi za pripombami, ki jih je dala poročevalka uvodoma. Zavedamo se pomembnih zaslužkov, ki nastajajo za hododelske združbe vsled takih dejavnosti in zato podpiramo delovanje zakonodajalcev, zato da se postavimo po robu temu, predvsem, ko gre za organizirani kriminal. To je zelo koristen instrument za prizadevanje, za to, da zaustavimo te hododelske družbe in naj in onemogočimo delovanje. To je tudi eden od glavnih ciljev dela, ki sem ga vodil v sklopu svojega delovanja kot poročevalec v senci pri tem, ko gre tudi za kazensko pravo, kar pa zadeva zakonodajo, soglašam številnimi vidiki, predvsem z dvema točkama, za katere, kateri mislim, da sta izredno pomembni, torej večja pozornost za žrstva in večja pozornost za ukrepe, za uh, njihovo zaščito in za pomoč in pa potrebe potem, da sprememo ukrepe, ki naj olažejo tudi eh, odvadbe v zvezi z takimi spletnimi eh, kaznevimi dejanji, gre za goljufije, potem tudi zmanjšanje eh, tudi čas za prenos s 24 na 12 mesecev. Moram reči, da je potrebno izboljšati še določene vidike predloga komisije, predlagal bom svoje predloge spremem, predvsem, ko gre za klasifikacijo ponarejanja in to ne sme biti preveliko breme za organe pregona in potem tudi posebna hierarhija, ki mora biti vzpostavljena, ko gre za tudi sodno pristojnost. Poleg tega imamo tudi določene primere, ko noben organ iz nobene države članice ne meni, da je pristojen za pregon tistega primera in to je treba odpraviti. Moramo torej imeti imeti tudi ustrezne celovite kriterije, kar zadeva eh, upeljavljanje hierarhije, ko gre za sodno pristojnost. Eh, popolnoma sem pripravljen sodelovati z vsemi za to, da se dokopljamo do nekega besedila, ki naj bo čim bolj učinkovito za boj proti tem eh, kaznivim dejanjem, ki so socialno izredno, izredno nevarna. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalcem v senci. Javi se še gospod Lizovski. Hvala lepa, Klod, najlepša hvala Silviji za to predstavitev in odlično upravljeno delo. Pripravil bom nekaj konkretnih predlogov sprememb pri določenih vprašanjih glede tega predloga. Ne gre za politična vprašanja, ampak za to, da želim čim bolj konkretizirati določene aspekte tega predloga. Se pa v celoti strinjam s tvojim poročilom in uh, zdi se mi zelo dobro, da si povdarila odgovornost držav, pomoč in podporo žrtvam in tako naprej. Ne bom ponavljal vseh tih elementov, ampak izjemno pomembno je, da se zaščiti žrtve tega organiziranega zločina. Zahvaljujem se torej za to poročilo. Hvala. Hvala lepa. Silvija Ivon, torej odgovori poročevalcev v senci so bili zelo pozitivni, želiš za konec še komentirati? Čisto na kratko, predsedujoči, najprej najlepša hvala. Hvala vsem kolegom in kolegicam. Še posebej me veseli to, da ste vsi izpostavili problematiko zaščite žrtev. Za Evropski parlament je to namreč osrednja tema. Potem je tukaj še dejstvo, da potrebujemo hierarhijo, jasno razločene pristojnosti in da je pomembno, da se v postopke vključi tudi Eurojust. Le na tak način lahko zagotovimo jasno sprejemanje odločitev, tako da ne bo podvajanja dela in prekrivanja pristojnosti. To je odločilno. Zahvaljujem se vsem in se veselim predlogov sprememb, o katerih ste govorili. Upam, da bomo v dobrem sodelovanju na koncu pripravili dober osnutek besedila. Hvala. Najlepša hvala. Komisija želi spregovoriti. Izvolite, komisija. Hvala. Pozdravil bi poročilo tudi z naše strani, še posebej, ko gre za predloge, ki bodo okrepili podporo žrtvam, to je namreč zelo usklajeno z našim predlogom. Skrbi pa nas eh, predlog, ki bo govoril o obveznem, obvezni prijavi zlorab. Namreč eh, o tem smo razmišljali, pogovorili smo se z deležniki in zasebni sektor pravi, da bo to povečalo breme tako na podjetje, kot tudi na druge in da to ne bo imelo dodane vrednosti. Zauzemamo se za direktivo, ki bo tehnološko neutralna in bo organom pregona in pravosodju omogočila okvir za učinkovito delo, ko gre za zlorabe, predvsem tiste na spletu. Veselimo se vseh vaših komentarjev. Hvala. Hvala lepa. Hvala tudi Silviji za opravljeno delo. Torej, kot rečeno, rok za vložitev predlogov sprememb je 11. april ob 5. popovdne. Nadaljujemo za točko 11, ampak mislim, da moramo počakati, da bo prispel gospod Leželi ob 9.45. Gospoda Ležerija namreč še ni. Spoštovani kolegi, sedaj bomo imeli kratki odmor do 9.45. Torej z naslednjo točko, točko 11 o Frontexu nadaljujemo ob 9.45. Prosim, da se takrat vrnete na sestanek.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 Frontex, uh, Ms. Fernandez, um, with us as well. Um, Tako, spoštovani kolegi, nadaljevali bomo z naslednjo točko. Najprej bomo videli video predstavitev. To bo kratka predstavitev o Frontexu. Potem bo gospod Ležeri podal predstavitev o operaciji Temis. To je ena izmed informacij, ki nam jih bo danes podal. Na to pa boste seveda gospoda Ležerja lahko vprašali, karkoli vas zanima o Frontexu in o meni in obaljni straži. Koordinatori so povedali, da želijo povabiti tudi gospo Fernandez, uradnico za temeljne pravice se, na Frontexu in to se nam je zdelo zelo pomembno. Tudi ona bo pripravila kratko predstavitev in potem bo odgovarjala na vaše vprašanje. To je torej nov dodatek predstavitvi gospoda Ležerija. Kratek uvod, zato da lahko začnemo z vsebinskimi zadevami. Tako najprej video posnetek, ki ga lahko predvajamo. Mr. Legeri, please go ahead. Izvolite, gospod Legeri. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Najlepša hvala in lep pozdrav poslancem in poslankam. Ogledali ste si video posnetek. Tukaj so povzeti najpomembnejši aspekti operacije Temis. Vrnil bi se na začetek te operacije in vas spomnil na to, kaj smo storili skupaj z državami članicami, še posebej z italijanskimi oblastmi. Poleti leta 2017 se je ta operacija začela, zato je prosila Italija, ampak tudi naše izkušnje so kazale na to, da se vzorci migracij in vzorci čezmejnih zločinov v sredozemlju spreminjajo. Vse več je bilo prehodov iz Tunizije, Algirije, Algerije v Italijo, pa tudi iz eh, drugih delov sredozemlja v Italijo. Veliko več je bilo tudi eh, preprodaje drog in terorističnih eh, groženj zaradi nezaznanih novih prišlekov za takšnim ozadjem. Seveda v kontekstu situacije Daesha v Siriji in Iraku. 1. februarja letos smo začeli z operacijo Temis tudi uradno. Gre za novi koncept in kontinuiteto istočasno. Kontinuiteta pomeni nadaljevanje operacije Triton. Gre za reševanje in iskanje na morju. To je del mandata in tudi del ciljev operacije Temis viri Frontexa so na voljo centru za morsko iskanje in pomoč. Tukaj nimamo nobenih omejitev, operativno območje torej ne omejuje geografskega področja, kjer lahko izvajamo reševanje in iskanje. Poleg tega smo aktivni v tako imenovanih hotspotih, v žariščih v Italiji, tudi na kopnem, tam pomagamo pri eh, informiranju migrantov, pri oduzemu prstnih odtisov, pomagamo ranljivim osebam, jih preusmerimo na EASO in na oblasti za azil. Poleg tega pomagamo pri sekundarnih varnostnih pregledih, ki jih izvajajo italijanske oblasti in Europol v primeru, da prihaja do pomislekov glede varnosti. Poleg tega poteka tudi eh, sodelovanje z UNAF med Sofija operacijo, ki deluje že od leta 2015. To so torej elementi kontinuitete. Kar pa se tiče novih aspektov operacije Temis, pa naslednje. Za začetek bi vas rad spomnil na to, da razvijamo tudi funkcije obalne straže v okviru našega novega mandata. Seveda to temelji na izkušnjah, ki smo jih pridobili iz eh, pilotnega projekta obalne straže, ki smo ga izvajali lani. Sedaj smo pripravili bolj robustne operacije obalne straže, ki so seveda usmerjene bolj v eh, funkcije organov pregona, sicer pa tudi z določenimi elementi iskanja in reševanja na morju. Lani smo z FK izmenjali približno 800 informacij o tem, da smo na morju nekoga zaznali. To je povezano tudi z tihotapljenjem. Poleg tega smo EMZI posredovali tudi veliko informacij glede različnih eh, razlik in tako naprej. Prav zaradi tega smo torej izboljšali zmogljivosti funkcije obalne straže. Naše delo temelji na izkušnjah, ki smo jih pridobili na področju organov pregona pri eh, boju z oprtih otapljanje drog, sicer na območju Italije, Grčije in Albanije. Prav zato smo naše funkcije glede pregona in varnosti utemeljili v tem območju. Lani smo razvili tudi zračni nadzor. Agencija je to razvila na avtonomen način in sicer za našim lastnim eh, letalom. Na tak način smo lahko prepoznali določene premike, ki so bili do sedaj nezaznani. To je relevantno iz različnih razlogov, tako kar se tiče migracij, nezaznanih eh, migracij iz Alžirije in Tunizije. Potem je to povezano tudi z varnostnimi pomisleki, glede teh nenavadnih, nezaznanih prišlekov, ki prihajajo iz Tunizije in Alžirije. Poleg tega pa so tukaj še druge dejavnosti, kot je naprimer nezakonit ribolov in tihotapljenje drog. Razvili in aktivirali smo znotraj operacije Temis tudi eh, nadzor na notranjih mejah, naprimer iz italijanskih otokov. Imamo vozila z prepoznavanjem, torej toplotnim prepoznavanjem. To smo uporabili na Siciliji in drugot v Italiji. Na tak način potem prepoznavamo ljudi, ki želijo vstopiti na italijansko ozemlje. Spremenili smo operativno območje, seveda v dogovoru z italijanskimi oblastmi. V skladu z uredbo je izvršni direktor agencije tisti, ki podpiše operativni načrt, ampak organi v gostujoči državi se morajo s tem strinjati in v tem primeru so to italijanski organi. Razširili smo torej operativno območje, ki se sedaj razširja od zahodnega dela Sardinije, pa vse do Jadranskega morja, torej zaobjema tudi Zahodni Balkan. Na predlog italijanskih oblasti pa se naše operativno območje ne prekriva z območjem eh, za iskanje in reševanje različnih akterjev. Poleg tega se tudi ne prekriva z območjem za iskanje in reševanje glede Libije takšno območje se je ustvarilo lani in eh, naša operacija se ne prekriva z tem. Operacija Temis temeli tudi na izkušnjah, ki smo jih pridobili pri izvajanju zbiranja osebnih podatkov. Frontex lahko sedaj zbira osebne podatke v času uh, informiranja na zunanjih mejah, naprimer, in Preko tega smo se naučili, kako zbirati, obdelovati in deliti osebne podatke za namen eh, kriminalističnih preiskav. To torej delimo z policijskimi organi v vseh državah članicah in z Europolom, ki je naš glavni partner na tem področju. Na tak način smo postopoma pripravili nov operativni načrt za operacijo Temis to novo ime tudi bolje odraža dejstvo, da se operacija osredotoča predvsem na pregon in eh, pravosodje, namreč eh, temis je boginja pravice in sod, sodstva. Na tak način učinkovito prispevamo tudi k dejavnostem na področju iskanja in reševanja. Naj povzamem nekaj rezultatov glede letošnjega leta, vsaj glede tega, koliko podatkov imamo. V operativnem načrtu je jasno zapisano, da po treh mesecih izvajanja operacije Temis pride do ocene. Italijanske oblasti in eh, Frontex sta se dogovorila, da ne bomo čakali eno leto, ampak bomo prvo oceno pripravili po treh mesecih. Torej ob koncu aprila ali v začetku maja bomo pripravili prvo oceno skupaj z italijanskimi oblastmi od 1. januarja naprej smo preprečili vstop približno 6000 nezakonitim migrantom. To je minus 62 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani. Zanimivo je tudi to, da je Libija izhodiščna država za samo 71 odstotkov primerov lani je bilo to za 95 odstotkov primerov. In zakaj ta razlika? Tunizija sedaj predstavlja 20 odstotkov odhodov. Neposredni um, prehodi iz Turčije predstavljajo 5, potem uh, Tunizija oziroma Alžirija 2 odstotka in tako naprej. Imeli smo celo en primer prihoda iz Črne gore. Ne vemo, ali je to bolj eh, redek primer ali pa je to nek poskus vzpostaviti novo migracijsko pot iz Zahodnega Balkana na celinsko Italijo. Kaj smo torej ugotovili? Glede nacionalnosti. Največ je eritrejcev, približno 1500 eritrejcev je letos že prišlo, potem druga nacionalnost, ki prihaja v Italijo, pa so tunizici, približno 1200 tunizicev, potem Nigerija, Pakistan, Libija in tako naprej. Novo je to, da prihajajo tudi migranti iz Libije, to je res novi trend. Pa tudi slonokoščina obala. To so torej. Eh, informacije glede iskanja in reševanja. Od začetka letošnjega leta je Frontex sodeloval pri 23 odstotkih operacij iskanja in reševanja. Število, tako glede števila primerov, kot tudi glede števila oseb. In to je enak odstotek kot leta 2017. Tudi lani je Frontex. Eh, sodeloval pri 23 odstotkih primerov iskanja in reševanja. To so informacije za enkrat. V boju zoper tihotapljenje drog smo bili zelo uspešni. Pred tremi dnevi namreč uspelo nam je zaseči 550 kg drog, predvsem marihuane. naše letalo je preprečilo takšen eh, vstop drog v Evropsko unijo. To letalo je patruliralo na jugovzhodu Italije v območju Pulje, torej v bližini Albanije in tam so odkrili sumljivo dejanje. Zaradi tega smo sodelovali z italijanskimi organi pregona in preprečili to tihotapljenje večje količine drug. Poleg tega smo tudi aretirali tihotapce. Če zaključim, bi vzpostavil naslednje. Nadziramo operacijo Temis in njen vpliv na iskanje in reševanje. Ta koncept operacije Temis ustreza bolj kompleksnemu sredozemskemu prostoru, kot je sedaj. Obstajajo različne migracijske poti, tudi nove potencijalne države, iz katerih migranti prihajajo, kot je naprimer Tunizija. Organizirane zločinske združbe so bolj kompleksne, spostavljajo se koalicije, ki eh, izvajajo različne zločinske dejavnosti, naprimer tihotapljenje ljudi, tihotapljenje drog včasih pa tudi druge nezakonite dejavnosti, naprimer tihotapljenje orožja ali kaj podobnega. Poleg tega je tudi vse več tihotapljenja, ki je relevantno za um, carinske od, organe. To je torej zanimivo za bolj celovit pristop upravljanja naših meja. vsi poznamo varnostne težave, namreč eh, varnostne grožnje niso sedaj nič manjše, kot so bile pred dvima ali tremi leti in zato moramo zagotoviti, da nezakoniti vstopi migrantov niso povezani z varnostnimi pomisleki. Najlepša hvala. Sedaj pa bi predal besedo naši kolegici za temeljne pravice ona bo podala še svoj vidik, svoj pogled. Hvala. Hvala lepa, samo naj eh, opozorim na to, da so koordinatorji zaprosili, eh, da bi se nam pridružila tudi uradnica za temeljne pravice, torej gospa Fernandez ki bo spregovorila eh, tu eh, pred nami, ampak eh, to ni prvič. Na obisku ste bili pred časom že, na to pa bomo razvili razpravo. Hvala, predsednik. Hvala lepa za besedo in za povabilo, da spregovorim pred. Uh, poslanci v, tej, eh, v tem odboru eh, in sicer kot eh, zadolžena za temeljne svoboščine pri agenciji Frontex. Na, zaprosili ste me, da spregovorim o treh vprašanjih, o delovanju sistema za pritožbe. Eh, mislim, da je to lahko zanimivo tu za parlament eh, ob vzpostavitvi nove uredbe o uh, Evropski agenciji za uh, uh, morsko in obalno stražo, za mejno in obalno stražo. Uh, In eh, torej ja, eh, v povezavi tudi z eh, mehanizmom pritožbe naj povem, da pri naši agenciji za mejno in obaljno stražo, to je bilo vzpostavljeno oktobra 2016, in to je sistem za spremljanje tistih, ki vložijo eh, pač pritožbo v zvezi z eh, kršenjem temeljnih eh, pravic. Lahko se torej direktno pritožijo pri uradniku ali uradnici, ki je zadolžena za te vidike pri Frontexu najprej se preverja upravičenost, sicer ne postavljamo pod vprašaj dokazov, ki jih uložijo ti prosilci ampak ugotavljamo, kje se je to dogodilo in ali je to bilo, se dogodilo na območju delovanja Frontexa v sklopu dejavnosti Frontexa. Na to, če gre za upravičen primer, to uh, naslovimo na državo članico, kjer je potekala dejavnost in na to naslovimo tudi na izvršnega direktorja, če je to potrebno. In država članica oziroma izvršni direktor potem a, spremlja nadaljni postopek, a, potem a, se poglamlja v ugotovitve, ki, a, o katerih poročajo prosilci. V, v tem obdobju predvsem seznanjamo morebitne upravičence o obstoju tega mehanizma in Vzpostavili smo tudi avtomatsko obdelavo prošen, to je na voljo na spletni strani. Posvetovali smo se tudi s forumom za temeljne pravice, pripravili smo tudi navodila in pravila, to je potrdil izvršni direktor in tudi uh, popisali smo tudi zunanje organe, ki lahko sodelujejo z nami, institucije za temeljne pravice, uh, ki delujejo na ravni uh, posameznih držav. Razdelili smo obrazce in brošure za ozaveščanje morebitnih prosilcev in prevedli smo besedila v deset različnih jezikov. Uh, kaj ti na ta način želimo zagotoviti večjo dostopnost do tega mehanizma, vse to je na voljo na spletni strani Frontexa. Na novi spletni strani, ki smo jo vzpostavili pred nedavnim, imamo tudi mehanizem, ki omogoča neposreden dostop do vseh gradiv za pritožbe eh, preko spleta. In to lahko naložimo direktno tudi spletne strani. Prejeli smo doslej eh, kar 19 takih pritožb, eh, petih je bilo ugotovljenih kot upravičenih in eh, tukaj gre za primere kršitve pravice do azila, potem gre za tudi vprašanje pravnih sredstev v sodnih postopkih. Trije od teh petih primerov so še odprti in to še proučujemo v pisarni za temeljne pravice. In v enem primeru uh, uradnica za temeljne pravice je sklenila, da bo konkretno odgovorila in posredovala ta primer državi članici, ki eh, je relevantna v tem primeru. Včasih gre za uh, primere, ki uh, ne spadajo na področje delovanja agencije, gre za naprimer določena vprašanja, ki so povezane tudi s pogoji priprtja, gre za odločitve o podelitvi azila, ki niso bile še zaključene oziroma za zavrnitve, gre za potem dokončne odločitve o vrnitvah, ampak to so vse področja, ki niso v naši pristojnosti. V vseh teh primerjih urad za eh, temeljne pravice se navezuje na nacionalno zakonodajo, eh, kajti razpolagamo tudi s temi informacijami in eh, smo tudi v stiku z ombudsmeni v posameznih državah ki sodelujejo in zagotavljajo pomoč tudi na tem področju. Želela bi povdariti, da po uradni dolžnosti ocenjujemo, eh, eh, katere pritožbe spadajo na katero področje kršenja temeljnih pravic. To storimo mi sami, ni potrebno, da to že vnaprej opredeli eh, prosilec in to v obliki pomoči in podpore. Imamo poseben forum, ki zagotavlja tudi podporo pri našem delovanju in eh, prepričana sem, da bo to ključnega pomena tudi za širše seznanjanje javnosti s tem mehanizmom v prihodnje. Se pravi, da čim širši krok mora biti seznanjen s tem, da ima to možnost eh, tudi v sklopu različnih operacij. Kar pa zadeva drugo vprašanje v zvezi z operativnimi vidiki, naj povem, da smo prejeli Mm, čeprav roki so zelo kratki, glede na to, da je naša ekipa relativno malo številna. Mi smo tudi prejeli prošnje za notranje posvetovanja o poročilih o posameznih operacijah poskušamo zagotoviti ustrezne pripombe v zvezi s temi načrti, kaj ti gre za zelo dolgo, dolge postopke, ampak poskušamo vključevati varovalke za preprečevanje kršenja temeljnih eh, svoboščin med opravljanjem dejavnosti strani Frontexa. Poskušamo torej razviti tudi ustrezen cilj v sklopu operativnih načrtov za zagotavljanje eh, temeljnih eh, pravic in to naj bo ena izmed dejavnosti naših trenutnih eh, operacij operacij in to je treba opredeliti tudi na tehnični ravni. To uh, za, uh, pač zagotavljanje teh provic tudi v operativi, tako kot je povedal izvršni direktor, v operativnih načrtih, tako kot predvidiva uredba. Uh, imamo poseben uh, sistem poročanja predvsem, ko gre za pravice eh, oseb, ki so žrtve eh, tihotapljena z ljudmi. Zato je treba razviti ustrezno sistem za pomoč in podporo do tega je prišlo lani in leto že dvakrat, smo v postopku ocenjevanja in moramo pojasniti in zagotoviti še dodatne informacije in konkretne primere na tem področju. V operativnih načrtih imamo tudi navodila in informacije, ki so povezane s sistemom pritožb za zagotavljanje informacij. V splošnem ko gre za izzive na področje temeljnih pravic, je dostop do mednarodne zaščite bistvenega pomena. Včasih to vključuje tudi vprašanje ljudi brez državljanstva. To, to izvajamo v povezavi tudi z Evropskim uradom za azil. Pred nedavnim smo se osredotočili tudi na zagotavljanje smernic za pravice otrok. To je predmet posebne pozornosti in eh, moramo razpolagati z ustreznimi navodili tudi na tem področju. Ko gre za otroke, eh, smo razvili tudi poseben eh, pristop do eh, posebno ranljivih otrok. Tukaj imamo smernice o tem, kako Eh, lahko ugotavljamo, kateri so lahko otroci, ki so bolj izpostavljeni tveganjem in kako naj zagotovimo njihovo zaščito v državi članici, ker prihaja do določene operacije in to za zaščito pravic in interesov otrok pri vseh eh, dejavnostih. Letos eh, smo oblikovali tudi poseben priročnik in navodila za kopenske in pomorske meje. In to torej spada tudi na področje področju operacije Temis, ko gre za vnašanje eh, razsežnosti, enakosti spolov v vse dejavnosti. Moram reči, da smo zagotovili eh, pri vseh operacijah večje število žensk, eh, ki sodelujejo pri teh operacijah in sicer kot, kot uradnice in to moramo zdaj tudi spraviti v prakso posvetovalni forum eh, je tudi, eh, ima odločilno ulogo pri vsem tem. In zdaj mm, želimo torej tudi uh, vključiti to razsežnost tudi pri uh, vseh postopkih jemanja odtisov Eh, oziroma moramo to upoštevati tudi pri ugotavljanju eh, morebitnih eh, mladoletnikov, če obstaja, pač, obstaja sum, da je nekdo mladoletni v nekaterih primerjih pri jemanju odtisov je treba poštevati tudi določene običaje in tradicije, kajti pri določenih narodih ni primerno se dotikati rok ženske oziroma moškega pri jemanju odtisov. Torej, vse te vidike je treba poštevati. E, prišlo je tudi do vzpostavitve usteznega pula za spremljanje tudi teh vidikov v povezavi z temeljnimi svoboščinami moramo torej združiti naše sile in upoštevati torej tudi vse te vidike. Doslej a, smo a, zabeležili kar, kar 150 različnih poročil od začetka uveljavitve nove uredbe. Pri nekaterih primerjih ugotavljamo, da so a, zdravstveni vidiki izredno pomembni. Želeli bi imeti tudi posebno zdravniško sprečevalo, s katerim bi lahko razpolagali na podlagi zdravniškega pregleda eh, že eh, pred eh, sprožitvijo vseh dodatnih postopkov, ko gre za mladoletnike brez spremstva, so ti vidiki izredno pomembni za zagotavljanje čisto vseh interesov otroka. To je zelo ranljivo vprašanje. In kar pa zadeva osredotočanje na konkretno operacijo Temis, bi želela opozoriti na določene pozitivne premike, predvsem, ko gre za opredeljevanje ranljivih skupin. To je ena izmed točk, ki je vključena v operativni načrt imamo posebne postopke tudi za žarišče za mladoletnike, za prosilce za azil. Vse to je zajeto v operativnih načrtih. Potem imamo tako imenovane vega otroke. To so posebni otroci, ki so zelo izpostavljeni različnim oblikam a, tveganja. In a, tudi posvetovalni organ skupaj s mojim uradom sodelujemo pri a, teh postopkih in eh, naj eh, se pridružim tudi izvršnemu direktorju ob koncu in eh, povdarim, da podpora postopkom oziroma operacijam iskanja in reševanja je sveda bistven element tudi v sklopu operacije Temis izvršni direktor je že spregovoril o tem, okrepili smo tudi temeljne pravice v eh, skriningih, v poročanju, pri debriefingu, pri eh, jemanju odtisov. kjer zagotovimo tudi tolmače in eh, pa uh, kulturne uh, mediatorje. V operativnem načrtu tudi eh, je predvideno, da ne prije do izročitve nikakršnih eh, migrantov na morju, in um, proučujemo, kako naj se lotimo teh vidikov tudi na notranji ravni. Morda bi potrebovali več eh, informacij tudi na posameznih mestih izkrcanja, torej na zariščnih mestnih ali hospotih, da bi vedeli, eh, kdo je posamezen sogovornik na terenu pri posameznih eh, žariščnih mestih. Ko gre za tihotapljenje ljudi, to je seveda uh, zelo uh, pomemben vidik, ki terja več prizadevanj in več truda, več uh, tudi zavedanja in dovzetnosti ter usposabljanja. Uh, In imamo tudi sklep, ki eh, izpostavlja, da je to treba izvajati v večji meri v praksi. Ko gre za vprašanje izkrcanja na hotspoti, ugotavljamo, da večina izkrcanj se dogaja ravno na teh mestih, in tukaj se soočamo z velikimi izzivi, predvsem, ko gre za sprejemne pogoje, eh, za zdravstvene pogoje in eh, stvar mora biti nekoliko bolj strukturirana, ampak najbolj, največji izziv so informacije o prosilcih, zbiranje informacij o prosilcih za azil, kar ni še dovolj razvito. Tesno sodelovanje bi bilo potrebno tudi Eh, pri novih dejavnostih z uradom za temeljne pravice, predvsem, ko gre za tudi eh, vračanje, potrebovali bi tudi opazovalce in eh, misije za dokumentacijo. Ja, moramo zaključiti ker eh, moramo se vzeti še nekaj časa do 11.15 za vprašanja in odgovore. Torej, eh, to je povezano tudi za eh, mednarodno zaščito, ko gre pa za mladoletnike brez spremstva, ustrajamo na tem, da uradniki morajo biti bolj proaktivni pri ugotavljanju dejanske starosti teh oseb. Tako kot sem že povedala, imamo tudi vprašanje enakosti spolov in mislim, da sem s tem nekako izčrpala svojo temo. Hvala lepa, kaj ti drugače ne bomo imeli dovolj časa tudi za vprašanje in odgovore. Na voljo imamo še 45, nekaj več kot 45 minut do 11.15. Eh, Prva na vrsti je gospa Mecola. Hvala lepa, predsednik. Naj se zahvalim eh, gospodu Leđerju za podrobno eh, predstavitev. Veliko razprav poteka v medijih v zvezi z operacijo Temis in kako ta odstopa od prejšnjih misij, vključno s Tritonom. Torej, seveda, um, nadejamo se, da nam boste lahko nekoliko pojasnili zadeve, predvsem, ko gre za uh, območje operacije, se pravi, v kolikšni meri ste se pomaknili proti severu in zakaj je prišlo do te spremembe. Lahko to poveste nekoliko bolj podrobno ali ne bi bilo bolj smiselno, ko gre za reševanje življenj, da bi delovali eh, v mednarodnih vodah, ampak v čim večji meri bliže eh, Libiji, kjer eh, je prišlo do veliko smrtnih žrtev. In drugič potem vprašanje iz Krcan. Bi lahko pojasnili, ali uh, mesto izkrcanja bo to najbližji varni pristan ali bo to odvisno od tega, kdo usklajuje operacijo. Kako si torej to uh, razlagate, ko gre za pravila in potem, če govorimo o številkah in konkretno o uh, povečanju prihodov iz Libije, ali pričakujete, da bo prišlo do bistvenega porasta uh, ljudi, ki bodo prihajali preko mediteranske poti, torej sredozemske poti. Uh, Hvala lepa, gospod Jazdemer, izvolite. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Fernandez in gospodu Leđerju um, bil sem priča nastanku in spremembi uh, in eh, uveljavljanju agencije Frontex, zato bi želel podati nekaj komentarjev in tudi nekaj dvomov. V zvezi z hotspoti um, utavljamo, da gre za administrativne strukture, kjer delujejo različne um, agencije Europol, Eurojust, eh, Frontex. Želel bi vedeti, katera je eh, konkretna vloga Frontexa v hotspot poti, kajti gre za reševanje, za pomoč, za prevoz. In torej, katera je konkretna uloga, ko gre za prekrivanje dejavnosti številnih agencij, ko gre za spreminjanje dejavnosti, smo priča ne samo reševanju, iskanju, ampak gre tudi za, tem, za to, da se postavimo po robu tih otapljanju ljudi, droga, orožja, gre za nezakoniti ribolov in torej gre za pravzaprav celotno področje pravzaprav eh, delovanja hudodelskih družb, kriminalnih združb, katera je vloga Frontexa pri vsem tem, kajti videti, da ima že neskončno pristojnost in torej, katera je vloga, ki jo opravlja Frontex v povezavi z Europolom. Europol ima a, tudi dejavnost Mare, torej gospod Leđeri, dajte mi razložiti, o čem se pogovarjamo, ko gre tudi za pravno področje, katere so pravne podlage mimo uredbe za zato, da se lahko uh, ukvarjate tudi z vprašanjem pač, uh, tako imenovane kriminalne inteligence in torej, uh, tudi obveščevalnih podatkov. Torej, jaz imam kar nekaj dvomov in mislim, da so kar tehtni. Hvala. Okay, Kienge, Hvala lepa, gospa Kienge. Grazie e ringrazio anch'io per... Hvala lepa, zahvaljujem se tudi sama obema poročevalcema. Vemo, da de delovanje pri reševanju in iskanju oseb je bistvenega pomena v sklopu operacije Temus. Ampak eh, ugotovili smo, da pokrivate kar kapilano določeno območje, ampak ne pokrivate čisto vsega sredozemlja. Vemo, da vaši podatki potrjujejo, da a, ste dosegli pri, približno 23 odstotkov vseh primerov iskanja in reševanja. Torej v vseh ostalih primerih potem večkrat posežejo plovila NVO-jev, ki z velikim pogumom in s tem, da tudi, tudi same postavljajo nevarnost, opravljajo opravljajo dejavnost iskanja in reševanja. Želela bi postaviti konkretno vprašanje, v katerih primerjih dejavnosti iskanja in reševanja, ki jih opravljajo MVO-ji, ne zapadejo na področje eh, zločina, eh, pospeševanja nezakonitega kriminala. In eh, bi gospoda, zaprosila bi tudi gospoda Ležerija, če nam lahko potrdi, da je tudi vlada v Tripoliju vzpostavila tudi posebno enoto za iskanje reševanja na morju, kajti moje informacije pa gredo v nasprotno smer. Potem, ko sem prisluhnila tudi tudi izjavan um, organizacije Open Arms. Kaj pa človekove pravice? Katere so jamstva za migrante, ko jih uh, izsledijo na morju libijske uh, oblasti, bi jih morali obravnavati o polnem spoštovanju temeljnih eh, pravice? Imamo konkretne primere migrantov, ki so jih potem spet vrnili nazaj v Libijo. Torej, v zvezi s tem bi želela vedeti kaj več v zvezi s spoštovanjem eh, pravice do uh, zdravja. In in do zdravstvene pomoči in ali je možno tudi govoriti o tako imenovani etnopsihijatriji za pomoč migrantom, ki prihajajo na naše ozemlje, torej dostopanje do oblik zdravljenja. Imamo tudi primer neke ženske, ki eh, je umrla eh, potem, ko so jo odvrnili na meji, kljub temu, da je bila v sedmem mesecu nosečnosti. In še zadnja točka, pravica do eh, izobraževanja. Ali to spoštujemo, ko gre za migrante, ki pridejo na naše ozemlje. Večkrat um, to, to pravico odrekamo tistim, ki nimajo še statusa. E, potem um, mladoletniki brez spremstva. Ali preverjate, uh, ali ti otroci imajo e, na sebi še vse uh, telesne organe, kaj ti ne smemo, uh, ne smemo spregledati tudi trgovanja z uh, telesnimi organi. Hvala. Hvala lepa, gospa Stevens, prosim. Dank u wel, voorzitter. Najlepša hvala, gospod predsedujoči in spoštovani kolegi. Odzvala bi se na te številke, ki jih je navedel Frontex. Ljudje, ki prihajajo iz severa Afrike, no, mislim, da bi morali, imeti, da bi morali zmanjšati te številke ljudi, ki prihajajo iz severne Afrike v Evropo. Ob koncu tedna sem v časopisu prebrala, da evropski think tank European Stability Initiative trdi, da se te številke dvigajo in dvigajo. Lani je 17537 oseb prosilo za azil v Belgiji. In ta trend se nadaljuje in viša. V, na grških otokih je ob drugem delu lanskega leta prispelo dvakrat toliko ljudi kot v leto in pol prej. Tudi v Nemčiji in Franciji se je število prošen za azil povišalo. Zanima me torej naslednje. Ali ste v zadnjih mesecih opazili ta rastoči trend in ali to pomeni, da je to vse večji problem? Namreč ta think tank je omenil, da je eden izmed problemov Italije in Grčije prav to, da ti dve državi ne upravljata dobro z azilnimi prošnjami. Veliko ljudi čaka v teh dveh državah, da bi zaprosili za azil ali da bi bili premeščeni. Pogosto izgubijo potrpljenje, zato ker vedo, da Grčija in Italija njihove prošnje za azil ne bosta pravočasno obravnavali in zato pobegnejo v druge države. Zanima me torej, ali mislite, da ima ta Grčija in Italija nadzor nad eh, temi prošnjami za azil. In kaj se dogaja z evropskimi sredstvi? Kam se ta stekajo? To me zelo zanima. Najlepša hvala. Mrs. Spinelli, please. Hvala lepa, gospa Spinelli, izvolite. Hvala, predsednik. Zahvaljujem se gospodu Leđerju in eh, predvsem gospe Fernandez za opravljeno delo. Predvsem bi postavila vprašanje gospe Fernandez. In sicer bi jo vprašala, ali ima občutek, ima dovolj eh, sredstev in eh, dovolj sodelavcev za to ogromno delo, ki ga upravlja. Imela bi sicer še tudi nekaj vprašanj, tako v zvezi z Libijo, kot tudi z, eh, v zvezi z operacijo Temis. V Libiji na območju SAR, kolikor vem, Mm, torej take, eh, takega območja v Libiji pravzaprav ni. Tako so mi eh, tudi uradno potrdili in to mi je potrdila mednarodna pomorska organizacija. Torej, kaj ti ni pogojev, ki bi jim bilo eh, zadoščeno za iskanje in reševanje. Torej, Libija se je omaknila iz tega območja torej z območja iskanja in reševanja. To območje je bilo vzpostavljeno eh, zato, da bi tudi nekoliko skrčili eh, delovanje plovile MVO-jev in da bi eh, prenesli na libijske oblasti, nadzor, ki pa ga te oblasti ne znajo izvajati. Drugo vprašanje, ki bi ga zastavila in ki ga je, to je vprašanje, ki ga je že tudi postavila kolegica Metsola, zadeva pravila v zvezi z izkrcavanjem. Eh, gre torej za izkrcanja eh, na varnih mestih, place of safety, v skladu z eh, konvencijo o iskanju reševanju na morju, ali pa gre za izkrcavanje na najbližjih točkah. To, velika, to pomeni veliko razliko. In še tretje vprašanje v povezavi z razlikami glede na operacijo Triton. Pretrito no je bilo območje eh, torej široko 35 mil, na to pa leta 2015 je to bilo še dodatno razširjeno. Zdaj smo prišli na 24 mil. Eh, sprašujem se, kdaj? bo prišlo do primera, ko bomo imeli nek gumenjak, ki bo segel tja do teh 24 mil, to je območje, ki je potem v pristojnosti italijanskih oblasti. Glede na to, da ponavadi ta plovilo ali pa gumenjaki se potopijo veliko prej, preden dosežejo sploh to območje 24 milje. In to je vse. Hvala lepa. Thank you. Mrs. Grappini, please. Hvala lepa, gospa Grappini. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Ai... Hvala lepa, gospod predsednik, tu sem. Nekaj vprašanj bi imela za Frontex v zvezi s to predstavitvijo. Uh, Najprej vprašanje za direktorja. Rekli ste, da je 6 tisoč nezakonitih migrantov prišlo v Evropo in da se tveganje, ki ga predstavlja terorizem, ni zmanjšal v primerjavi z zadnjimi dvemi leti. Danes dopolne, ko sem prišla v parlament, sem ponovno videla vojake z orožjem, kar me resnično plaši kot evropejko kot da bi bili v zasedi, kot da bi živeli v vojnem času, ne pa v miru. Vi kot eh, specializirana agencija gotovo kaj predlagate svetu in parlamentu? Kaj lahko storimo za to, da se bo tveganje za terorizem zmanjšalo? Vi ste rekli, da se to tveganje namreč ni zmanjšalo. Govorimo o migrantih, o človeških življenjih, o tem, kako migranti pridejo k nam, ampak vprašanje je, kako lahko zaustavimo ta trend pri viru, kako lahko odpravimo vzroke za nastanek migracij. Tudi terorizem je eden od vzrokov. Pred nekaj dnevi se je zgodil nov teroristični napad v Franciji. Kako lahko do tega spoh pride? V odboru Libe pogosto poslušamo o novih mehanizmih, ki se uporabljajo. Gospa Fernandez, vi pravite, da obstaja tudi mehanizem za obravnavanje zahtevkov in pritožb, ampak nečesa ne razumem ko se odločate o dopustnosti pritožbe, uporabite zelo strok postopek. Od 19 pritožb ste sprejeli pet pritožb, se pravi 30 odstotkov. Po mojem mnenju sistem ne deluje, ali je bilo res uloženih zgolj 19 pritožb in zgolj petim ste ugodili, zdi se mi, da ta sistem ne deluje. Strinjamo se, da je Frontex pomemben, da je pomembna varnost, ampak vprašanje je, kako lahko zagotovimo varnost evropskih državljanov. Zanima me, kakšne so vaše napovedi s tem v zvezi. Se bo varnost povečala, zmanjšala, kako lahko stvari spremenimo? Hvala. Gospod Urteson. Sigra. Hvala lepa, gospod Leđeri. Frontex v sredozemlju izvaja tudi izgon iz teh območij SAR, tudi v Financial Times ste rekli, da 11 plovil nevladnih, 11 plovil nevladnih organizacij lahko deluje v tem območju 350 kvadratnih kilometrov. Imam pa eno vprašanje. Vedno ste rekli, da v okviru operacij, ki jih izvajate, ne želite vračati beguncev v Libijo. Ampak kako lahko potem nekdo iz Rima pravi, da naj raje libijska plovila rešujejo življenje v teh 37 miljah od libijske obala? Kot je rekla že gospa Spinelli, ni bil podan in sprejet predlog, da bi se oblikovalo to območje iskanja in reševanja na morju tudi ob libijski obali. Zakaj? Protokol Združenih narodov proti trgovini z migranti pravi, da bi morali spodbujati vsa plovila nevladnih organizacij, ki pomagajo pri reševanju, da ne bi smeli zavračati ljudi. Imamo tudi evropsko zakonodajo, tako imenovani Facilitators Package, Zanima me, kaj vi menite o možnosti, da bi sprejeli smernice, da bi države vedele, katera plovila naj se uporabljajo za reševanje in iskanje na morju, da ne bomo plovilne vladnih organizacij potem obtoževali, da se z njimi izvaja trgovina z ljudmi. Hvala lepa tudi za delo, ki ga opravljate, ki ga opravljata oba. Namreč agencije v tem trenutku res trdo delajo, nimajo pa na voljo dovolj sredstva, da bi se nadaljno razvijale. Hvala. Hvala lepa, gospod Jurek. Hvala lepa. Mene v prvi vrsti zanima, nekaj, kar sem že drugič slišal v tem odboru. Kolikor vem, v tem trenutku eno od največjih skupin migrantov predstavljajo migranti, ki se nahajajo v Tuniziji. To je zanimiva informacija in hvala lepa tudi za vse ostale informacije, ki ste nam jih posredovali ampak v to skupino ne sodijo zgolj migranti, temveč tudi tunizijski prebivalci. Za Tunizijo smo menili, da je dokaj stabilna država. Po arabski pomladi se je zdelo, da se je Tunizija uspela rešiti avtokratskega sistema in da je na poti v demokracijo. Zanima me, zakaj prihaja zdaj do teh novih migracij z te smeri? Kakšno diagnozo bi vi postavili s tem v zvezi? Še drugo vprašanje, ali gre tu zgolj za pritok tunizijskih državljanov ali se morda v Tuniziji porajajo podobni dogodki kot drugot v Libiji in drugih državah, kjer prihaja do nezakonite trgovine z ljudmi. Hvala and uh, Mrs. Costa. Gospa Costa. Grazie, Presidente. Hvala, predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila gospodu Leđerju in gospe Fernandez za vsa ta pomembna sporočila. Kolegi so že vprašali mnoge stvari, ampak sama bi podarila naslednje. Ko smo pripravili program Temis, je Italija menila, da bomo s tem storili korak naprej v primerjavi s prejšnjimi obveznostmi, ki smo jih imeli kot Italija. Ta pa je, da moramo izvajati operacije skanja in reševanja v sredozemlju in tudi dožnost, da moramo na italijansko ovalo pripeljati vse rešene osebe. Zanima me, Kaj se je dogajalo v zadnjih treh, dveh mesecih? Zanima me, če imate kakšne številke v zvezi s tem, koliko oseb je bilo prepeljanih v druge države v sredozemlju, ne zgolj v Italijo. Vemo, da se je zmanjšal pritok oseb iz Libije, da pa se je povečal pritok oseb iz drugih držav, Tunizije in tako naprej. Zanima me, ali je Italija še vedno prva država, ko gre za število oseb, ki jih gostimo. Naj se odzovem na to, kar je povedala gospa Stevens. V Italijo je v zadnjih letih prišlo 600 tisoč oseb in kolikor vem, uspemo registrirati 100 odstotkov vseh oseb tudi s pomočjo prstnih odtisov. Ampak tu ne gre za neko specifično pristojnost Frontexa. Sami ste že rekli, da večina migrantov prihaja iz so napoščene obale Eritreje, Nigerije, ampak za te države ni avtomatično predvidena pravica do dodelitve mednarodne zaščite, se pravi, te posameznike potem treba poslati v kakšno drugo državo. Zanima me, ali se ukvarjate s prejemom na drugi ravni. Tudi mene nekoliko skrbi to, da od decembra libijski organi ne želijo več izvajati postopka oblikovanja območja iskanja in reševanja, v katerem bi delovala libijska obalna straža. Zanima me, kaj je potem s teritorijalnimi vodami Libije. Ali vi tam nadzorujete dejavnosti? Kako je potem z tem, da se rešene osebe odpelje ne samo v najbližje pristanišče, temveč v najbližji varni kraj. O tem je govora v mednarodnem pravu. In še mladoletniki brez spremstva. V zadnjih dveh letih je Italija začela izvajati ukrepe, ki so namenjeni mladoletnikom brez spremstva, ki jih potem ne dajo skupaj z drugimi mladoletniki, temveč jih porazdelijo med različne občine in skupnosti. Zanima me, ali se pogost ta tak pojav dogaja tudi na Malti in v Grčiji. Ali so vse države sprejele ukrepe za mladoletnike brez spremstva, ali smo skupaj z vami spoštov, oblikovali tudi pravila, ki so skladna z mednarodnimi konvencijami o otrokih. Hvala lepa. Zdaj imamo na voljo dovolj časa za odgovore. Gospod Leđeri, boste vi odgovarjali prvi, potem pa še gospa Fernandez. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nekaj vprašanj je bilo zastavljenih glede kraja izkrcanja v kontekstu operacije Temis. To operacijsko območje Temisa je bilo opredeljeno skupaj z italijanskimi organi. To je pravilo, ki izhaja iz našega poslovnika oziroma iz uredbe, ki ureja delovanje Frontexa. Na prošnjo italijanskih organov se je operacijsko območje Temisa oblikovalo tako, da se ne prekriva z razglašenim območjem iskanja in reševanja v Italiji. Pravila glede izkrcanja so jasna. Uporabljamo mednarodno pravo in tudi evropske uredbe. Torej uredba 65 skozi 2014 velja za operacije Frontexa. Obstajajo tudi določbe v mednarodnem pravu, še posebej mednarodnem pomorskem pravu, ki predvidevajo postopke, ko gre za izkrcanje. Naj še enkrat ponovim, da, v, da ne prihaja do izkrcanja v državah izven Evropske unije, se pravi v Libijo, v Tunizijo ne izkrcujemo posameznikov. Na voljo imamo mehanizem za usklajevanje med usklajevalnimi centri za iskanje reševanja na morju na evropski strani. Imamo tudi uradnike za zvezo, ki smo jih napotili v sosednje države, tudi v ICC v Rimu. To je komandni center za operacijo Temis. Običajno je tehnično izvedljiva izmenjava informacij med vsemi operativnimi akteri, ko gre za iskanje in reševanje na evropski strani? Ali pričakujemo porast števila migrantov, ki prihajajo v Libijo? Ne bi rekel. Vsaj zaenkrat. Ne. Od poletja 2017 dalje smo bili priča temu, da je številka migrantov bila v upadanju minus 62 odstotkov, skoraj da minus 70 odstotkov migrantov, ki prihajajo iz Libije. Nekaj vprašanj je bilo glede žariščnih točk, glede vloge Frontexa, Evropske obalne in mejne straže. Potem ste omenjali tudi naloge, ki jih izvajajo te agencije. Koncept žariščnih točk se ni spremenil, ostaja enak, tak kot je bil oblikovan leta 2015 za Grčijo in Italijo ne gre za upravno strukturo, gre za operativno sodelovanje. Komisjon. Evropska komisija je rekla, da gre za upravno strukturo. V našem odboru je komisija to potrdila, zato tu gre za upravno strukturo. Glede na to, da se sam ukvarjam z operativnimi vidiki, vam lahko povem, da vsak akter na terenu dela v okviru svojega mandata, se pa med seboj usklajujemo. Vloga Frontexa je naslednja. Mi opravljamo dejavnosti nadzora na meji, na morski meji se pogosto soočamo tudi s primeri iskanja in reševanja. V tem primeru se potem prenese vodilna vloga oziroma odgovornost na drugega pristojnega organa. Čim se začne izvajati operacije iskanja in reševanja, pri čemer zadevo sklajuje koordinacijski center v Rimu, se s tem ukvarja Guardia Costiera in pa Ministrstvo za promet, nič več Ministrstvo za notranje zadeve v Italiji. Uradniki Frontexa so napoteni na dano območje, tam morajo tudi spoštovati navodila in pravila, ki jih posreduje italijanski koordinacijski center za dejavnosti na morju lahko rešene osebe izkrcamo, jih izkrcamo na žariščnih točkah, zaradi pomankljivih zmogljivosti jih včasih izkrcamo kje druge v Italiji, v krajih, ki uradno niso žariščne točke, ampak kjer lahko Frontex pomaga Italiji pri namestitvah. Se pravi, da mi podpiramo tudi screening dejavnosti, potem debriefing, jemanje prstnih odtisov in tako naprej. Vloga agencije na žariščnih točkah je, da nudi podporo lokalnim in nacionalnim organom pri debriefingih. Pogovarjamo se z migranti, zato da izvemo več o njihovem ozadju, da se seznanimo bolje tudi z njihovimi razlogi, zakaj so bili na čovnih, zanima nas tudi, kakšno državljanstvo imajo. Včasih pridobimo tudi osebne podatke, kot jih mi imenujemo, te podatke potem uporabljamo pri kazensko-pravnih preiskavah. Zgodbe migrantov včasih izpostavijo tudi potrebo po mednarodni zaščiti. V tem primeru se vključijo tudi napoteni uradniki Frontexa in te osebe napotijo na pristojne organe za azil. Lahko gre za nacionalne organe ali pa tudi za kolege, ki so napoteni iz EASA. Če ugotovimo, naprimer, da je nekaj sumljivo, da nam povzroča določene pomiseke glede varnosti, v smislu, da je posameznik vključen v kriminalne dejavnosti, v trgovino z ljudmi ali kaj podobnega, ali pa če se pojavi sum, da ima ta oseba teroristično ozadje, potem te osebe predamo na pregled oziroma nadzor na drugi liniji, to ta nadzor upravljajo potem nacionalni uradniki in Europol. Pravna podlaga za to je jasna. Frontex, Evropska mejna in obaljna straža imata oba v prvi vrsti pristojnost, da prispevata k boju proti kriminalnim dejavnostim na zonanjih mejah. Poleg tega imata obi agenciji tudi mandat, da preprečujeta teroristične dejavnosti na zonanjih mejah. Mi nismo obveščevalna agencija, nismo agencija za boj proti terorizmu. Mi se moramo držati v tem primeru nacionalnih policijskih služb in Europola. Kar lahko storimo je, da nacionalnim organom in Europolu v takšnem primeru dane osebe tudi posredujemo. Obdelava osebnih podatkov. Obdelavo osebnih podatkov nam je potrdil tudi EDPS. Leta 2016 smo izpeljali prvi pilotni projekt, ki ga je potrdil tudi Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Ko je začel veljati nov mandat in ko smo nekoliko izpilili sodelovanje z Europolom in z nacionalnimi policijskimi organi, smo mi, torej agencija, obvestili Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o dejavnostih, ki jih je EDPS potem tudi potrdil. Naš mandat je eh, bolj oblikovan v smeri dejavnosti odkrivanja in preiskovanja. Imamo tudi zaposlenega uradnika za varstvo podatkov, kajti tudi s tem vprašanjem se vedno bolj pogosto soočamo v okviru naše agencije. Potem so bila tu še druga vprašanja, ki so se nanašala na to, da Temis ne zajema celotnega sredozemlja. Razmere v Libiji niso ravno najlepše, če lahko tako rečem. V sredozemlju vodimo tri operacije v okviru Frontexa. Artemis. To operacijo gosti Italija. Še vedno se izvaja tudi Poseidon v Grčiji. In Indalo, to je pa stalna operacija, ki jo gosti Španija. Indalo je bila bolj sezonska operacija v preteklosti, poleti smo jo izvajali zaradi številk, s tem odgovarjam tudi na vprašanje glede prihoda v druge države članice. Italija je zaenkrat še vedno prva država, ko gre za število prihodov migrantov. Lani je bila na drugem mestu Grčija in na tretjem mestu Španija. Število prihodov v Španijo se je povečalo in se še povečuje, zato smo v dogovoru s španskimi organi tudi oblikovali operacijo in delo kot stalno operacijo, vsaj zaenkrat. Usklajujemo se z ostalimi državami članicami, tudi z Eurosurjem. Skušamo čim bolj deliti informacije, ki jih imamo na voljo, zlasti, ko gre za primere iskanja in reševanja ali ko gre za primere, ki so relevantni za države članice, tudi če smo izven svojega operacijskega področja. Razmere v Libiji lahko ocenim zgolj na podlagi odprtih virov, torej na podlagi tega, kar preberem. Mi nimamo napotenih enot v Libiji. Počnemo vse zato, da bi čim bolj podprli vsa ta evropska prizadevanja za izgradnjo zmogljivosti v Libiji. Moram pa reči, da moramo biti skromni glede tega, ker je naloga gromozanska. Mislim, da se vsi zavedamo, da prejemni pogoji, namestitveni pogoji za migrante v Libiji ne moremo odobriti, ker ne izpolnjujejo standardov, kot veljajo pri nas. Glede številk, ki se nanašajo na prosilce za azil, res je, da se število povečuje. Veliko je prosilcev za azil, ogromno prošen za azil se vloži v različnih državah članicah. Priča smo neke vrste paradoksu, na tem tudi delamo, ker bi radi stvari bolje razumeli. Zanima nas, kaj se skriva v ozadju. Število nezakonitih prečkan meja, ki ga odkrijemo na zonanih mejah, se zmanjšuje. Za 62 odstotkov je padlo število nezakonitih prečkanj v lanskem letu. Na evropski ravni, govorimo o evropski ravni, na evropski ravni je število padlo za 62 odstotkov, ampak države članice so poročale o povečanju oziroma o visoki stopni vloženih prošen za azil. Zato verjetno obstajajo različne razlage. Verjetno je šlo v nekaterih primerjih za osebe, ki so že bile prisotne v Evropski uniji. Nekatere od teh prošenj so verjetno povezane z sekundarnimi premiki, torej iz ene države članice v drugo. Ne moremo pa izključiti tega, da se vsi nezakoniti prehodi meja odkrijajo lahko se pojavljajo nove poti za nezakonito prečkanje meja, ki jih še nismo odkrili, tako da bi morali upoštevati vse te različne vzroke, zakaj prihaja do takšnih številk. Sodelujemo tako z ASOM kot komisijo, kot tudi z državami članicami na tem področju. Spraševali ste tudi. O tem, kaj je s temi gumenjaki, ki jih uporabljajo migranti. Temi gumenjaki ne dosežejo območja italijanskega iskanja in reševanja. Ko gre za iskanje in reševanje, sredstva, ki jih ima na voljo Frontex, niso omejena zgolj na območje, ki velja za operacijo Temis. ne moremo posredovati v primeru trgovine z drogami, če je to izven našega področja delovanja. Če pa gre za iskanje in reševanje velja, če nek centr za usklajevanje dejavnosti na morju zaprosi za našo pomoč, lahko izvedemo dejavnosti tudi na tem drugem območju in podpremo dejavnosti iskanja in reševanja migrantov, ki jih potem pripeljamo v varen pristan oziroma v nek varen kraj za izkrcanje. Pričemer upoštevamo uredbo 656 iz leta 2014 ali pa mednarodno pravo. Če se reševanje ne usklajuje na strani države gostiteljice, torej ne na strani Italije, temveč se zadeve usklajuje neka druga država članica. V tem primeru bomo spoštovali tisto, kar pravi koordinacijski center in tudi skrcali ljudi tam, kjer center pravi, naj jih izkrcamo. Omenjali ste terorizem, kaj lahko še storimo na tem področju. Naj še enkrat ponovim, da nismo agencija, ki bi bila specializirana za področje terorizma, smo mejna in obaljna agencija, ki bi bila specializirana za področje terorizma imamo sicer širok nabor pristojnosti, ampak ko gre za ključne vzroke, zakaj prihaja do terorizma, ti vzroki so številčni, nekateri niso nujno povezani z upravljanjem meja. Kar pa zadeva upravljanje meja, moramo storiti vse v svoji moči, zato da prispevamo k varnosti in da zagotovimo, da ne bo prihajalo do neodkritih prečkan meja. Omenjali ste tudi vlogo nevladnih organizacij, rekli ste, da bi morda lahko države članice imele smernice. Imamo kodeks ravnanja. Italijanska vlada ga je sprejela poleti leta 2017. Kolikor vem, številne nevladne organizacije upoštevajo ta kodeks ravnanja, so ga tudi podpisale in ga spoštujejo, ko sodelujejo z italijanskimi organi ter z drugimi organi, tudi s Frontexom. Pred dvema letoma je bil podoben kodeks ravnanja pripravljen v Grčiji. To so na nek način smernice ki jih je treba spoštovati, kadarkoli je govora o sodelovanju med nevladnimi organizacijami in javnimi organi na področju odkrivanja in preiskovanja. Lahko prosim pospešite, da bo še gospa Fernandez imela na voljo nekaj minut. Kar zadeva Tunizijo, večina migrantov, ki prihaja iz Tunizije, so Tunizici, vsaj polovica jih je Tunizicev prihajajo pa tudi imigranti iz podsaharske Afrike, ki uporabljajo tunizijsko ozemlje za prečkanje. Nekaj pomislekov se je pojavljalo z vidika varnosti, ampak znani britanski časniki so razkrili nekaj informacij s tem v zvezi pred časom. Na koncu pa še, kaj se zgodi po registraciji na žariščni točki. Po registraciji na žariščni točki migranti, ki so upravičeni do mednarodne zaščite, gredo skozi azilni postopek. Tisti, ki niso do tega upravičeni, naprimer gospodarski imigranti, ki nimajo humanitarnih razlogov ali družinskih ali drugih razlogov, da bi jim odobrili dovoljenje za bivanje, se vrnejo nazaj v državo izvora pod pogojem, da je to varna država za imigrante. To je bolj ali manj vse, kar bi imel povedati s tem v zvezi, nikakor pa ne preprečujem Makoladi, da naslovi vprašanja, ki so bila namenjena njej. Hvala lepa, imeli smo dovolj časa, veseli me, da nam ni bilo treba hiteti. Gospa Fernandez, izvolite. Najlepša hvala, bom poskušala na kratko odgovoriti na vaše vprašanje. Torej, kar se tiče vprašanja o pravici do zdravstvenega zavarovanja in izobraževanja, pa kar se tiče tihotapljenja znotraj naših operacij. Občasno so na naših ladjah tudi zdravstveni delavci, ampak naša odgovornost ni zdravstvena oskrba ob eh, pris, ko torej ljudje prispejo v državo. To je pristojnost držav članic pomagamo pa pri koordinaciji na tem področju. Kar se tiče nosečnosti in vračanja, to je zelo zanimivo vprašanje, ki se vedno znova vrača. Gre za nekaj, o čemer bomo vsekakor govorili na posvetovalnem forumu, ko bo šlo za predelavo smernic. Osebe v takšnih ranljivih situacijah eh, moramo obravnavati na poseben način. Trenutno ni standardov v Evropski uniji glede tega, ali se lahko nosečo žensko vrne. Bomo pa razmislili o tem, kakšne smernice bi tukaj pripravili. To pa ne bo zavezujoče. Kar se tiče pravice do izobraževanja, enako vprašanje izobraževanja ne obravnavamo na tak način. Mi smo prisotni tudi v območjih, kjer prihajajo mladoletniki brez spremstva, oziroma mi tam ponavadi nismo prisotni. Mi pomagamo samo pri registraciji. Torej nudimo začetno podporo od vzem prstnih otisov in tako naprej. Pomembno je, da se identificirajo tako, da lahko potem odkrijemo te ranljive osebe. Tihotapljenje je pomembna točka na našem dnevnem redu, pri naših prioritetah. Veča se tudi tihotapljenje z organi, to je pomemben del te težave. Kar se tiče mehanizma za pritožbe, tukaj se strinjam z vami, namreč sistem še ni dovolj razvit, vsaj ne dostopni, ko bi si mi to želeli. imamo nekaj zamud pri tem, da bi zaposlili osebo, ki bi razvila ta sistem in mislim, da je pravično, da rečemo, da smo na začetku želeli imeti urejene interne postopke, preden smo sprožili ta postopek. Upamo, da bomo sedaj dobili več pritožb. Nekaj materijalov imam s seboj, ki si jih lahko tudi ogledate, jih bom postila v dvorani. Kakorkoli že, najprej smo se želeli interno organizirati, šele potem pa razdeliti informacije o mehanizmu za pritožbe. Torej, trenutno število pritožb verjetno ne odraža realnosti na terenu. Pa še eno vprašanje smo slišali povezano z podporo in z viri, ki so na voljo. V tej fazi smo v naši ekipi, nas je šest oseb, vključno z mano. Potem imamo tukaj še sekretarjat za posvetovalni forum. Oni so pristojni za forum. Pri nas pa je tudi asistent za ta mehanizem za pritožbe zaposlen je še en administrativni asistent in moj osebni asistent, torej šest nas je vsega skupaj. Še tri asistente bomo letos zapustili, tako da, zaposlili, tako da nas bo vsega skupaj devet, upam. Ampak to je še vedno premalo ljudi, glede na to, koliko nalog ima agencija sedaj pri eh, zagotavljanju temeljnih pravic? Hvala lepa, gospa Fernandez. Gospa Spinelli, želite hitro nekaj dodati? Izvolite. No. I would like to is. Uh, une toute petite question. Imam kratko vprašanje za gospoda Leđerija. Morda nisem dobro slišala ali razumela ali nisem slišala čisto do konca. Želela bi, da mi potrdite, da Eh, ob, libijsko a, eh, območje iskanja in reševanja ne a, eh, obstaja. Ali lahko to potrdite, ker a, to ste že omenjali v svojih vesodnih besedah? Bom odgovoril v francoščini, ker ste me, si mi postavili vprašanje v francoščini. Uh, Torej, pravzaprav ne morem reči, da je že nekaj potrjenega, da to območje v Libiji ni potrjene. Prišlo je do e, enostranske izjave v začetku leta 2017, kar je vzpostavilo določena pričakovanja in določene okoliščine, ki jih ne bi vedel, kako opredeliti ampak eh, eh, tem, na tem območju ugotavljamo, da prihaja v mm, določenih dneh do prisotnosti plovil eh, libijske obalne straže, ki dejansko upravljajo take operacije na morju, ampak na operacijski ravni nimamo stikov med Frontexom in libijsko obalno stražo, kar zadeva reševanje na morju. In torej mm, moram reči, da ta opredelitev ni potrjena in dokončna obstaja obstaja sicer evropski projekt za vzpostavitev nekega centra za usklajevanje, za reševanje na morju v Tripolisu. Eh, ta eh, center je projekt, ki eh, bi ga financirala Evropska komisija. Italija sodeluje pri tem z seveda z evropskimi skladi in Italija je izrazila željo, da bi Frontex lahko sodeloval z Italijo, kar zadeva strokovna znanja na področju eh, obalnega straženja in imamo tudi mis civilno misijo UBAM eh, Evropske unije, ki je tako, prav tako povezana eh, v sklopu tega projekta, ki ga financira Evropska komisija. Najlepša hvala, gospod Ležeri, gospa Fernandez. Hvala vsem kolegom, ki so eh, podali ta zanimiva vprašanja. Ob 11.15 bomo začeli z glasovanjem. colleagues, if you're ready, we can... Spoštovani kolegi, če ste pripravljeni, lahko začnemo z glasovanjem. Prosim, da se posedete. Um, Glasovali bomo elektronsko, kot ponavadi. to prevent injuries, I'll just wait till some. Bom počakal, da se vsi posedemo, tako da bo dovolj časa. And we will begin. Because I know some people have their flights and trains, so. Vem, da se nam vsem mudi, tako da bomo počakali samo še trenutek, potem pa bomo začeli. Tako, začeli bomo z glasovanjem. Najprej osnutek mnenja gospoda Škripka iz odbora TRAN interoperabilnost elektronskih carinskih sistemov ter lažja čezmena izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji. Prenovitev. V odboru TRAN bodo glasovali 24. maja. Gospod Škripek, želite kaj povedati? Ne, v redu, potem pa lahko kar glasujemo.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 Prosim, da se vsi posedete, tako da lahko normalno glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 23. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 24. Glasujemo. Closed. Zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 25 glasujemo. Closed. Zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 28 glasujemo. Closed. Zaključeno glasovanje. Zavrnjeno. Predlog spremembe 33 glasujemo. Closed. Zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 34 glasujemo. Oziroma 34, 35 in 36 skupaj glasujemo. Closed. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 37 glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejito. Predlog spremembe 39 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 40 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 41 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 42 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 43 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 59, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 60, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 62 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodne izjave predlog spremembe 6 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremem besednem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 63. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Predlog spremembe 64 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj še končno glasovanje, po imensko glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 48 za, 2 proti, 4 vzdržani. Čestitam poročevalcu. Tako, kolegi, nadaljujemo z glasovanjem pri naslednji točki. To je poročilo gospe Stevens, sklep sveta o sklenitvi konvencije sveta Evropske unije o preprečevanju terorizma v imenu Evropske unije. Gospa Stevens bi rada podala kratko izjavo. Izvolite. Ja, okay. Well. Najlepša hvala, predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice. V času sestanka Libe pred kratkim sem eh, predstavila svoj predlog in eh, zastavili ste nekaj vprašanj glede tega, kako se razlikuje moja vizija med eh, predlogom sveta. Jaz mislim, da je predlog sveta v tem primeru nespremljiv, glede na to, da imamo tukaj deljeno pristojnost. Z poročevalci v Selnici smo se dobili in poskušali najti dogovor. Dodali smo nekaj pravnih sklicev in sedaj mislim, da se vse politične skupine strinjajo z tem dodatkom in bodo podprle moje poročilo. Hvala. Glasujemo pre, predlog spremembe 1. Lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto predlog spremembe 2. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Končno glasovanje poimensko glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 47 za, 5 proti, nihče se ni vzdržal, čestitam poročevalki. Nadaljujemo z naslednjo točko. To je spet gospa Stevens, sklep sveta o sklenitvi dodatnega protokola, ki dopolnjuje konvencijo sveta Evrope o preprečevanju terorizma v imenu Evropske unije ta dosje je povezan z 13. točko na dnevnem redu, ki smo jo pravkar obravnavali. Predlog spremembe 1 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto predlog spremembe 2 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto predlog spremembe 3 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto predlog spremembe 4. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. In sedaj končno glasovanje po imensko glasovanje. Lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 49 za, 5 proti, nihče se ni vzdržal, čestitam poročevalki. Tako, spoštovani kolegi, nadaljujemo z uvedbo nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov. 11. februarja nam je um, svet podal seznam. 17 novih snovi in 26. februarja je potem eh, poročevalec podal predlog, od marca naprej je teh 17 substanc na eh, seznamu psihoaktivnih snovi, zopr katere se borimo. Svet nas je opozoril, da tukaj ne potrebujemo izvedbenih sklepov glede teh petih novih eh, snovi, tako da o tem ne potrebujemo odločitve. Za dve snovi pa vseeno še potrebujemo tukaj eh, poročilo. Poročevalec želite besedo, oziroma poročevalka ne. Morda sem bil malce prehiter, ampak lahko bi spregovorili, če bi želeli. Torej, nadaljujemo z glasovanjem. Gre za poročevalko Majte Pagatuduja Ruiz. Glasujemo končno glasovanje, poimensko glasovanje, lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno, sprejeto 53 za, 1 proti, nihče se ni vzdržal, čestitam poročevalki. Okay, Nadaljujemo z glasovanjem o drugem dosjeju, to je točka 16 na dnevnem redu. Tudi tukaj bomo kar takoj glasovali o celotnem dosjeju, po imensko glasovanje lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 52 za, 1 proti, nihče se ni vzdržal. Čestitam poročevalki. Sorry. vesel. Kolegi, nadaljujemo za točko 22. To je povezano z kandidati za Evropsko javno tožilstvo. Ureditev glede ustanovitve Evropskega javnega tožilstva je bila sprejeta oktobra lani. Urad EPPO naj bi se ustanovil leta 2020 in zato so se začela pripravljalna dela eh, za imenovanje Evropskega glavnega toživca in Evropskih toživcev. Člen 14.3 uredbe o EPPO je predvidel, da bo eh, vzpostavljen panel za izbor. Tam bo 12 oseb, izbranih iz eh, sodišča, sod, računskega sodišča, nacionalnih članov Eurojusta, nacionalnih predstavnikov vrhovnih sodišč, pomembnih tožilcev in tako naprej. In Evropski parlament bo sedaj izbral uh, te, eno izmed teh oseb. Na podlagi postopka iz 5. marca, ki temeli na členu 14.3 uredbe o EPPO, smo prejeli naslednje predloge naših skupin. Jih bom porebral po, po abecednem redu. Candido Conde Pompido, Rahida, Rašida Dati, Eva Žuli, Antonio Mura in Marius Vorničano. Prejeli ste seznam teh kandidatov in njihove življenje pisem glasovali bomo preko eh, elektronskih tajnih glasovanj in po vrsti bomo po abecednem redu glasovali o posameznih kandidatih. Glasujte prosim samo za enega izmed teh kandidatov. Pri ostalih štirih kandidatih lahko glasujete proti ali pa se vzdržite, kot želite. Torej, glasujte prosim samo za enega izmed teh kandidatov. pri vseh ostalih pa se lahko vzdržite. Ampak pritisniti, pritisniti morate enega izmed gumbkov. Torej, aktivno se morate vzdržati glasovanja pri drugih kandidatih. Ali glasujete proti, ali pa se vzdržite. Ali vsi razumemo? Torej, ni mogoče, da ne bi glasovali pri ostalih štirih. V Evropskem parlamentu morate torej proaktivno se vzdržati glasa. Torej, pritisniti morate gumbek. Torej, glasujemo samo za enega izmed kandidatov, to bo tajno glasovanje. Nadaljujemo. Torej, ne še enkrat preberem kandidate ali kako. Prebral bom ime kandidata in vi potem glasujete. Začnimo. Najprej, torej po um, abecednem redu, gospod Candido Conde Pumpido. Glasujemo. Ste vsi glasovali, glasovanje je v tem primeru zaključeno. And I'll read out the, for this ni potrebno, da preberem, koliko glasov je dobil. Druga kandidatka je gospa Rašida Dati. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Okay. So e- Gospa Eva Žuli, tretja kandidatka, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Nadaljujemo četrti kandidat, gospod Antonio Mura. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. In še zadnji kandidat, gospod Marius Vorničeanum glasujemo. Glasovanje je zaključeno. So, so announce the, the winner. So the elected person is Izbrana je bila gospa Rašida Dati. So we have now, we go to the next. Tako, sedaj pa nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu o pluralnosti in svobodi medijev v Evropski uniji poročevalka je gospa Barbara Spinelli. In preden začnemo z glasovanjem, želi gospa kaj povedati? No, thank you, I prefer not. Ne, hvala, ničesar ne bom dodal. Um, Mr. Diaz de Mera, please. Gospod Diaz de Mera. Gracias, senor hvala lepa, predsednik. Želel bi samo še povedati, da nasprotujem eh, nekim navezovanjem na eh, mojo državo Španijo, kajti mislim, da je to eh, sad nepoznavanja in tudi, da so izjave neutemeljene. Hvala lepa, to smo si pribeležili. Zdaj pa prejdemo na glasovanje. <clears throat> Torej kompromis številka ena, glasujemo. konec glasovanja. Prijeto. Kompromis 2, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 93, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 96 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 101. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 102. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 103. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 104. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 105 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 106 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2 glasujemo. Sprejeto. konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 110 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 111 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 112 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 113 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 3 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 119 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 124 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 125 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 132 glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjena. 133 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 134 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. 135 glasujemo. 135 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 136 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, odstavek 15, eh, odbor kulta, eh, glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 138. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 139. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena kompromis šest, da glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 147 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 148 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjena. 149 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis 7 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog spremembe 152 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis 8, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 168 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto 169 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 10 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 11 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Eh, odstavek 16 eh, iz odbora Kult glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 178 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 182 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 193 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13a. Glasujemo. Torej, kompromis 13 sprejeto, kompromis, kompromis 13a. Glasujemo, pravi predsednik. Proščamo se, ampak naprave delujejo nekoliko počasneje, je videti. sprejeto. Kom, ne, še enkrat kompromis 13a. To 97 glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, 200 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto 201, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 203, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 204, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 205. Odstavek 17 iz odbora Kult, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 212, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 214 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 215 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 216 glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. 219 glasujemo. 219 ponavljam. Konec glasovanja. Sprejeto. 220 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 221, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 222 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 223 glasujemo konec glasovanja. Sprejeto 224 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 226 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 227 glasujemo. Konec glasovanja prejeto. Eh, predlog sprejema številka ena, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Številka dva, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Tri, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. sprejeto. Štiri glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pet glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 6 in 7 sta identična, glasujemo skupaj. Konec glasovanja zavrnjena. Predlog spremembe 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 14 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 15 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 16 glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno 17 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 18 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 19 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 21 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto 22 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto 23 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto 24 vodne izjave 15. Eh, kompromis 15. Glasujemo konec glasovanja. 53. Eh, sprejeto. 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 28. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 37 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 38 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 40 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 41 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 42 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 43 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 44 in 70 sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 45. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 46. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 47. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 48 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto 49 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto kompromis 17 glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 55 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 56 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 57 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 58 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 63. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremim besede in 60. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 68. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto kompromis 20, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 21, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 78, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 80. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 82. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa odstavki iz odbora Juri. Odstavek 8. Glasujemo. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto odstavek 9, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 15, Juri, glasujemo. Konec glasovanja sprijeto. Odstavek 23 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa odstavki iz odbora KULT. Odstavek 6 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Odstavek 18 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 23. Odbor kult. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje. Bomo glasovali poimensko. Prosim, glasujte.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 Hvala, smo si pribeležili. Kolegice in kolegi, s tem smo zaključili glasovanje in tudi sejo. Ali imate morda še kaj povedati po točko razno? Naslednja seja bo potekala 9. aprila, torej s tem je naša seja zaključena in eh, veselo veliko noč. Hvala lepa vsem. Hvala. Veselo veliko noč še enkrat. Ja, ste si zaslužili ta odmor, če ste utrujeni tako kot eh, jaz, smo si res zaslužili te počitnice.